Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, colleagues. Dobar dan, dame in gospodje. Dobar dan, kolegi. Mislim, da moramo začeti z današnjo sejo odbora Rigi in sicer z sprejetjem dnevnega reda. Ali ima kdo kakšen predlog ali kakšno pripombo? Ne. Kolikor vidim, hvala lepa. Torej je dnevni red sprejet. In naslednja točka je sprejetje zapisnikov seje z dne 11. do 14. januarja in z dne 25. januarja, ko smo imeli skupno sejo z odborom Kotr. Zapisniki so na voljo na spletu, eh, ne tiskamo jih več, eh, kot se najbrž spomnite. Torej, če ne bo nobenih pripomp eh, tekom te seje, potem veljajo zapisniki za sprejete. Obvestila predsedujoče, nimam nobenih obvestil, torej bomo kar prešli na naslednjo točko na našem dnevnem redu in sicer gre za vlogo Evropske investicijske banke v Evropski kohezijski politiki. To je prva točka na današnjem dnevnem redu in gre za predstavitev rezultatov študije eh, o vlogi Evropske investicijske banke v kohezijski politiki. Študija je bila naročena v odboru in predstavil jo je raziskovalni, Evropski raziskovalni center skupaj z Univerzo iz Stratclyde. Gre za obsežno analizo in oceno uresničevanja eh, ciljev eh, kohezijske politike eh, in sicer tistih ciljev, pri katerih je vključena Evropska investicijska banka. Vloga Evropske investicijske banke se je okrepila v evropski kohezijski politiki v programskem obdobju 2007-2013 in ta vloga se še krepi v novem programskem obdobju. Študija kaže tudi, da ni dovolj razumevanja eh, prispevka Evropske investicijske banke k evropski kohezijski politiki da bi eh, okrepili odgovornost in pa medinstitucionalne odnose med odborom eh, regiji eh, in pa Evropsko investicijsko banko, moramo okrepiti naš odnos. Danes se bomo pogovarjali z tistimi, ki so pripravili študijo in sicer s profesorom Johnom Butlerjem in z gospodom Arnom van der Cvetom iz univerze v Stratclydu. Najprej bom dala besedo obema gostoma za kratko predstavitev. 30 minut eh, imata oba skupaj na voljo, 10 do 15 minut vsak, potem pa bodo sledili prispevki poslancev in pričeli bomo za razpravo in vprašanje. Torej, kdo bo začel? Gospod Butler. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, hvala lepa članom odbora za povabilo, da danes eh, predstaviva študijo. Moje ime je John Bachtler in na moji levi je Arno van der Cvet, ki uh, je uh, vodil priprave uh, te študije, ki jo bova danes predstavila. Gre za uh, ulogo Evropske investicijske banke v evropski kohezijski politiki. Naj najprej razložim okvir te študije. Eh, o tem je nakratko spregovorila že predsedojoča. Gre za okrepljeno vlogo Evropske investicijske banke v kohezijski politiki. Še prav posebej pa gre za eh, vedno večje število eh, dejavnosti in storitev Evropske investicijske banke. Tukaj gre za posojila, analitične in svetovalne storitve in izvajanje finančnih instrumentov. In to vodi, ta okrepljena vloga vodi uh, v celo vrsto uh, vprašanj, uh, ki so bila razlog za to študijo. Gre za potrebo po boljšem razumevanju odnosa med Evropsko investicijsko banko in pa kohezijsko politiko. In s tem je povezano tudi vprašanje, ali so dejavnosti Evropske investicijske banke učinkovite na področju kohezijske politike. Potem pa je tukaj tudi vprašanje, v kolikšni meri je Evropska investicijska banka odgovorna, pregledna in pa prepoznavna. Veliko je tudi pomembnih vprašanj povezanih z medinstitucionalnimi odnosi. Gre za odnos eh, Evropske investicijske banke z komisijo in pa z Evropskim parlamentom. Sveda, predvsem na področju kohezijske politike iz tega pa izhaja tudi vprašanje, kakšne so posledice za Evropski parlament na področju kohezijske politike, še prav posebej, kakšne so posledice za odbor regi. In ta vprašanja so vplivala na cilje te študije in tudi na strukturo današnje predstavitve. Naj vas opozorim, eh, da gre tukaj za osnutek končnega poročila, torej še zmeraj bodo sledili uredniški popravki eh, in vključili bomo tudi komentarje in pripombe drugih inštitucij, še prav posebej povratne informacije eh, tega odbora. Potem bomo poročilo zaključili. torej po eh, seji tega odbora in kako hitro bo to mogoče. Torej, naj predstavim vsebino poročila. In zato bom dal besedo kolegu. Hvala lepa, John, hvala lepa, eh, gospa predsedujoča, hvala lepa za priložnost, da lahko danes tukaj predstaviva to študijo. Naj najprej spregovorim na kratko o metodologiji. Izhodiščna točka je eh, bil. Eh, pregled eh, zakonodajnih politik, potem je sledila poglobljena analiza eh, finančnih instrumentov na področju kohezijske politike v obdobju 2007 do 2013. Še prav posebej smo eh, pri tem upoštevali podatke iz poročila o uporabi finančnih instrumentov. Potem smo pripravili primerjalno analizo med različnimi državami članicami in analizo izvajanja v 28 državah članicah. Prejeli smo 19 odgovorov, eh, oziroma 18 odgovorov iz 18 držav članic. V drugem delu smo analizirali medinstitucionalni odnos med Evropsko investicijsko banko, Evropsko komisijo in pa Evropskim parlamentom. Imeli smo eh, strukturiran dialog z predstavniki eh, vseh teh inštitucij. Potem smo naredili eh, povzetek in eh, pripravili priporočila in zaključke. Torej, najprej naj spregovorim o vlogi Evropske investicijske banke v Evropski kohezijski politiki. Eh, te vloge smo razdelili na štiri dele, a vendar moram povedati, da se posamezne naloge prekrivajo. Prvič, že od samega začetka kohezijske politike je EIB eh, zagotavljala posojila za projekte, eh, ki se financirajo v okviru kohezijske politike. Eh, zagotavlja različna posojila, ki smo jih opisali v študiji, ne bom govoril o podrobnostih, gre za neposredna posojila, za premustitvena posojila, okvirna posojila in tako naprej. Eh, pomembni, eh, pomembna so predvsem eh, posojila za strukturne programe, kjer gre za financiranje preko strukturnih skladov. Druga vloga Evropske investicijske banke je vloga izgradnje kapacitet, namreč vloga EIB se lahko nanaša na tehnično podporo, recimo na vzpostavitev enot za izvajanje projekta. V okviru kohezijske politike eh, je bila uvedena pobuda Jaspers eh, in sicer gre za skupno podporo projektom v evropskih regijah. Ta pobuda se nadaljuje tudi v tem finančnem obdobju. 16 držav članic prejema eh, na svete eh, v okviru te pobude in eh, tudi tri eh, države, ki prejemajo eh, podporo Evropske investicijske banke, pa niso članice Evropske unije. Eh, potem pa je tukaj še program Jasmine, eh, kjer gre za eh, podporo nebančnim inštitutom eh, pri financiranju mikrofinančnih projektov. Eh, spostavljena eh, je bila eh, tudi platforma FICOMPAS, ki zagotavlja svetovanje v zvezi z finančnimi instrumenti in tukaj smo že pri svetovalni funkciji Evropske investicijske banke. To je torej tretja vloga EIB, e gre za svetovalne analitične storitve Evropski komisiji. In uh, ta vloga uh, se nadaljuje tudi v tem finančnem obdobju. Tukaj gre za analize finančnih instrumentov namenjenih eh, podjetnikom eh, in pa študije presoja vpliva v okviru programa Jessica, kjer gre za razvoj podeželja in eh, to vrstne analize so sedaj eh, zavezojoče za eh, tiste projekte, ki prejemajo pomoč iz strukturnih skladov. EIB je lahko odgovorna tudi za pripravo teh presoj, če to zahtevajo pristojni organi. Evropska investicijska banka in to je njena zadnja vloga pa lahko tudi uh, izvaja eh, sklade, ki jih spostavijo regije in pa države, holdinške sklade, kadar ima za to ustrezen mandat. Recimo trenutno eh, je odgovorna za sklad eh, za okolje in pa za razvoj podjetništva. Poleg tega eh, zagotavlja tudi podporo Evropske komisije recimo eh, pri instrumentih za majhna in srednje velika podjetja. Sedaj pa k finančnim instrumentom. Dejavnosti Evropske investicijske banke se močno sredotočajo na finančne instrumente. Tukaj gre eh, za povračljivo finančno podporo. Gre lahko za posojila, jamstva ali druge instrumente za prevzem tveganja. Eh, ti instrumenti se lahko izvajajo neposredno ali pa eh, s pomočjo eh, skladov, recimo s pomočjo holniških skladov, ki so vzpostavljeni z namenom podpore izvajanju programa. Kot lahko vidite na prosojnici, so finančni instrumenti zmeraj pomembnejši v Evropski investicijski banki 570 milijonov evrov v obdobju 1994 do 1999 do 1,3 milijarde v obdobju 2000 do 2006, do 17 milijard 2007 do 2013 in prevzem obveznosti za leto 2014 do 2020 eh, znaša 24 eh, milijard. Eh, Zato je morala biti Evropska investicijska banka tudi bolje vključena v eh, strukturni okvir kohezijske politike. Od eh, reforme eh, strukturnih skladov leta 1998 je Evropska investicijska banka neposredno vključena v izvajanje strukturnih skladov. Prej je zagotavljala zgolj finančno podporo v obdobju 2000 do 2006 je bila ta vloga podobna, ampak eh, takrat eh, je Evropska investicijska banka dobila tudi nalogo, da eh, pripravlja študije in opravlja svetovalno funkcijo. Evropska investicijska banka je. Uh, začela igrati bolj pomembno vlogo v obdobju 2007-2013, še prav eh, posebej gre tukaj za upravljanje skladov, kar je nova dimenzija kohezijske politike in eh, ob začetku leta 2013 je bil podpisan tudi memorandum o izvajanju eh, pobude Jaspers. Eh, v obdobju 2014 do 2020 eh, je Evropska investicijska banka dobila še večjo vlogo pri izvajanju finančnih instrumentov in še prav posebej pri izvajanju instrumentov na ravni Evropske unije. Svetovalna vloga Evropske investicijske banke je sedaj zapisana v uredbi. Zelo pomembno je, da v tem okviru razumemo, da če tudi ima EIB večjo vlogo, um, ostaja izvajanje strukturnih skladov v pristojnosti Evropske komisije. Sedaj pa k učinkovitosti. Evropske investicijske banke pri zagotavljanju svetovanja in pri vzpostavljanju kapacitet. E, Eh, izvedli smo eh, analizo vloge Evropske investicijske banke eh, pri pobudah Jeremy in Jessica. Naša analiza je pokazala, da priporočila Evropske investicijske banke niso bila zmeraj upoštevana z strani nacionalnih organov in nekateri postavljajo pod vprašaj tudi učinkovitost teh študij, še prav posebej, če si ogledamo visoke stroške, ki so s tem povezane. Eh, kljub temu eh, se je s tem izboljšalo črpanje finančnih sredstev in zato so lahko te študije prvi eh, korak za, k boljši uporabi sredstev strukturnih skladov. Naslednje vprašanje, ki je bilo ravno uh, tako omenjeno, je uh, navidezno na vzkrižje interesov gre za eh, študije, v katerih eh, so dana priporočila, hkrati pa Evropska investicijska banka opravlja tudi ulogo eh, skrbniškega sklada. Ta struktura se še zmeraj razvija in države članice oziroma pristojni organi v državah članicah so se na koncu uh, Eh, odločali o uporabi eh, skladov in so tudi imenovali odgovornega za izvajanje eh, sklada. Evropska investicijska banka je centralizirala svoje odgovornosti, predvsem kar zadeva ex ante pregled. Sedaj pa k učinkovitosti izvajanja mandata. Eh, gre za oceno dejavnosti in pa vlogo Evropske investicijske banke, eh, vendar pa se je potrebno zavedati, da na voljo ni dovolj eh, podatkov, da bi izvedli ustrezno analizo. Podatke zagotavljajo države članice in. Zdi se, vsaj tako kaže eh, povzetek, da eh, naj bi bila absorpcijska sposobnost EB in EF manjša glede na absorpcijsko sposobnost končnih prejemnikov. Ko gre za eh, sredstva Evropske necijske banke v primerjavi z drugimi sredstvi. Vendar pa je tukaj potrebno upoštevati eh, nižje kapacitete posameznih držav članic, v katerih eh, je Evropska investicijska banka dejavna ali pa v tistih državah članicah, ki so bile še prav posebej prizete zaradi eh, finančne krize. Poleg tega tudi pravni okvir povzroča velike stroške, še prav posebej v obdobju 2000, oziroma v letu 2013 notranje podatke obih eh, inštitucij pa kažejo precej eh, višjo absorpcijsko sposobnost. Eh, druga točka so stroški upravljanja in pa pristojbin za upravljanje in sicer se je pokazalo, da so ti stroški eh, primerljivi z eh, stroški eh, skladov, s katerimi ne upravlja Evropska investicijska banka. Stroški upravljanja EF so nekoliko višji od stroškov skladov, eh, ki, eh, s katerimi ne upravlja EF. Eh, e Tukaj gre za stroške posameznih finančnih instrumentov. Poleg tega lahko pomembno vlogo igrajo tudi karakteristike posameznih držav članic kar zadeva posojilno sposobnost Evropske investicijske banke, eh, se je vloga EIB eh, e okrepila. EIB ima dvojno vlogo, eh, najprej predstavlja investicijsko banko, ki mora ohraniti svojo bonitetno oceno trojni A ki omogoča dajanje posojil z nižjimi stroški. E, druga naloga pa je širša evropska politika, ki e, se odraža tudi v posojilnih dejavnostih Evropske investicijske banke. V obdobju 2007 do 2013 je EIB prispevala 147 milijard e, k gospodarski in socialni koheziji. In vidite lahko tudi, katere so bile države, ki so prejele ta sredstva. Na ta način smo lahko ugotovili, da eh, instrumenti Evropske investicijske banke prispevajo k eh, gospodarskemu in socialnemu eh, razvoju oziroma k gospodarski in socialni koheziji. vendar pa uh, nimamo dobrih analiz prispevka EIB k uh, izvajanju uh, projektov kohezijske politike, še prav posebej, ko gre za partnerstva. Če si ogledamo odgovore držav članic, potem lahko vidimo, da EIB in pa Evropski investicijski sklad opravljata eh, svojo vlogo v skladu eh, z pričakovanji. Eh, na lestvici od 1 do 5 je ocena recimo na področju svetovanja ali pa posojanja znašala okrog 4. To je predvsej majhna prosojnica, upam, da lahko kaj vidite. Uh, ampak eh, morali smo našteti tista področja, eh, ki jim najbolj koristijo eh, dejavnosti Evropske investicijske banke in pa področja, za katera so najbolj koristni proizvodi EIB. Ključne teme, ki so se pojavile, so dostop do sofinanciranja ali pa svetovalna podpora Evropske investicijske banke. Eh, ta dva vidika sta se izkazala za najpomembnejša. Poleg tega smo morali eh, imenovati tudi najpomembnejše izzive za EIB in eh, na prvem mestu so zapletena pravila in pa uredbe na področju finančnih instrumentov in pri tem je potrebno seveda ugotoviti tudi, da mora EIB delovati v okviru uredb in da ni odgovorna za sprejemanje teh uredb. Zapletenost pravil pa seveda lahko vpliva na eh, sprejem Evropske investicijske banke z strani držav članic. Poleg tega eh, so bili eh, navedeni tudi visoki stroški upravljanja in visoki stroški izvajanja. vedno večja vloga Evropske investicijske banke v kohezijski politiki in pa zapletenost fi finančnih instrumentov eh, vodita v vprašanje povezana z odgovornostjo, eh, preglednostjo in pa prepoznavnostjo Evropske investicijske banke. EIB ima precej eh, neodvisno vlogo, vendar pa to ne pomeni, eh, da eh, EIB ni potrebno spoštovati prava skupnosti. EIB eh, e eh, si v preteklih letih prizadevala, da bi izboljšala preglednost eh, in sicer so bila uvedena poročila na posamezne teme, ki so dopolnjevala glavna poročila in na ta način je EIB želela izboljšati svojo preglednost posebno pa je, potrebno pa je seveda okrepiti tudi odgovornost, predvsem, ko gre za eh, gospodarske in pa socialne projekte. Eh, države članice imajo razmeroma pozitivno mnenje o delovanju Evropske investicijske banke. Sedaj pa se oglejmo vlogo Evropskega parlamenta in odnos Evropskega parlamenta in Evropske investicijske banke odbor za proračunski nadzor in odbor eh, za gospodarsko in monetarno politiko sta odgovorna za nadzor nad dejavnostmi Evropske investicijske banke. Letno poročilo predstavlja pregled dejavnosti Evropske investicijske banke in predstavlja temelj za nadaljn nadzor za strani Evropskega parlamenta. Vendar pa je vloga Evropskega eh, parlamenta eh, na tem področju precej razdrobljena glavni sogovornik eh, za dejavnosti Evropske investicijske banke, eh, ki zadevajo odbor regij, je Evropska komisija. Kar zadeva uradne stike med odborom eh, regij in pa Evropsko investicijsko banko, ti stiki so precej omejeni in obstaja precej manevrskega prostora za okrepljen dialog. vzpostavitev Evropskega sklada za strateška vlaganja vodi v večje zanimanje za delo Evropske investicijske banke tudi strani odborov, ki niso neposredno vključeni v nadzor delovanja EIB. Sedaj pa k odnosom med EIB in pa Evropsko komisijo ti odnosi so določeni v statutu Evropske investicijske banke. Evropska komisija imenuje eh, člana eh, v eh, odbor direktorjev in je tudi glavna delničarka v Evropskem investicijskem skladu. Evropska komisija je obveščena o vseh eh, dejavnostih eh, Evropske investicijske banke na področju posojanja in svetovanja. Vendar pa komisija projekte redko eh, postavlja pod vprašaj. To bi lahko odsevalo dopolnjevanje dejavnosti Evropske investicijske banke in pa politike regionalnega razvoja. Na upravni ravni so se, eh, se je odnos med EIB in pa Evropsko komisijo eh, precej razvil. Od eh, začetka obdobja 2007 do 2013 se je odnos EIB e in GD regijo, predvsem na področju finančnih instrumentov, okrepil. EIB je morala izboljšati svoje razumevanje zapletenosti kohezijske politike in pa zapletenosti izvajanja eh, kohezijskega okvira. GD Regio in pa EIB eh, sta izmenjala tehnično in pa upravno znanje, kar je izboljšalo kapaciteto obeh inštitucij. Veliko izzivov se je pojavilo, v preteklosti je obstajal velik kulturni razkorak oziroma razlika v delovanju eh, EIB in pa GD regijo. Eh, ta odnos se je sedaj izboljšal, ampak eh, obstajajo še možnosti za eh, dodatne izboljšave. Različne prioritete tudi povzročajo eh, težave. Za komisijo je eh, najpomembnejši prispevek projektov k izvajanju politike, medtem ko eh, se Evropska investicijska banka veliko bolj posveča tehničnim vidikom. Kaj pa obdobje 2014 do 2020? Eh, ni še eh, jasno, koliko finančnih instrumentov bomo imeli v tem finančnem obdobju. Določene države članice, ki imajo že zelo tesen odnos z Evropsko investicijsko banko, Eh, želijo z tem sodelovanjem nadaljevati, nekateri želijo to sodelovanje nadgraditi in eh, v posameznih državah članicah, kjer IB ni imela pomembne vloge v preteklosti, razmišljajo o večji vlogi, eh, recimo v, na švedskem ali pa v posameznih francoskih regijah. Pobuda za MSP, to je skupna pobuda obstoječih eh, programov na nacionalni in evropski ravni gre za eh, povezavo sredstev iz eh, projektov Kozme in pa obzorje 2020. Gre za sredstva Evropske investicijskega sklada in za povezavo teh sredstev z morebitnimi nacionalnimi sredstvi. Evropska investicijska banka igra pomembno vlogo in sicer predvsem pri strukturni plati projektov, ki se izvajo v okviru pobude za majhna in srednje velika podjetja. Eh, ta projekt eh, nadzoruje neposredno eh, Evropska komisija, pri čemer ima Evropska investicijska banka izvajalna pooblastila. Črpanje teh sredstev je bilo precej manjše od pričakovanega. Italija, Malta, Romunija in Španija so uh, prevzele to pobudo, Finska uh, bo najbrž sprejela odločitev o izvajanju uh, te pobude, ampak uh, trenutne informacije kažejo, da naj bi ta pobuda imela 1,2 milijarde aktivnih sredstev. In na zadnje, kot sem že omenil, Evropski sklad za strateška ulaganja. To je ukrepilo zanimanje eh, parlamenta in tudi odbora regi za Evropsko investicijsko banko. Evropska investicijska banka prispeva k Evropskemu skladu za strateška ulaganja in eh, zato bo imela svojega predstavnika tudi v eh, upravnem odboru. Projekti tega sklada bodo zahtevali odobritev v okviru eh, običajnega postopka v Evropski investicijski banki. Zagotovljena mora biti odgovornost eh, tega eh, sklada. Evropski sklad za strateška vlaganja sproža precej vprašanj tudi na področju kohezijske politike. Veliko je namreč skupnih točk, veliko pa je tudi razlik pri eh, skladu za strateška vlaganja ne igra tolikšno vlogo kapital, večjo vlogo igra učinkovitost. Eh, poleg tega eh, tudi eh, ni načela eh, geografske razprašenosti. Obstaja pa tudi eh, možno na vzkrižje eh, zaradi obstoječega pravnega okvira. Sedaj pa predajam besedo nazaj Johnu. Najlepša hvala. Naj poskušam povzeti, kaj je torej išlo iz te študije in naj predstavim ključne točke eh, te študije z nekaj priporočili. Prva točka oziroma prvi zaključek je, In to smo, sva povedala že na začetku, da se je vloga Evropske investicijske banke v kohezijski politiki okrepila. Na začetku je eh, šlo eh, v večji meri zadajanje posojil, sedaj EIB eh, e zagotavlja tudi svetovanje, prispeva k izgradni kapacitet in s tem k kohezijski politiki. Eno izmed vprašanj na samem začetku je bilo, V kolikšni meri se politike EIB pokrivajo z načeli eh, kohezijske politike? Težko eh, je potegniti zaključek. Projekti eh, v državah članicah kažejo precejšno dodano vrednost v primerjavi z projekti Evropske investicijske banke, tako menijo države članice. Veliko je bilo izvedenih presoj vpliva ampak šlo je bolj za presoje vpliva posameznih dejavnosti kot, ali posameznih pobud, kot sta Jessica in Jeremy. Ena izmed eh, težav eh, pri presoji eh, prispevka EIB k kohezijski politiki je ta, da nimamo obsežne analize in zaradi tega je težko razumeti prispevek EIB k kohezijski politiki. Glede na tri vprašanja, na katera naj bi odgovorili v tej študiji, eh, odgovornost, preglednost in prepoznavnost dejavnosti Evropske investicijske banke, smo ugotovili, da si eh, EB prizadeva izboljšati vsa tri področja in to eh, kažejo tudi odgovori eh, v okviru eh, vprašalnika, ki je bil posredovan državam članicam. Vendar pa uh, je potrebno zagotoviti boljše razumevanje dejavnosti EIB z sistematičnim poročanjem, z sistematičnim nadzorom. In to uh, me vodi k priporočilom. Ta priporočila bi lahko razdelili na dva dela. Prvič, več nadzora, z nadzora, drugič, boljše razumevanje. Kar zadeva uraden nadzor, priporočamo, da bi eh, parlament eh, preko odbora regij moral podpreti okrepitev odgovornosti EIB eh, e pri izvajanju kohezijske politike. Še prav posebej v poročilu odbora za dejavnosti EIB v letu 2015. Eh, razmisliti, eh, bi morali o posebnem poglavju na temo kohezijske politike ali pa o prilogi v letnem poročilu eh, Evropske investicijske banke. To bi zagotovo prispevalo k izvajanju ciljev na področju kohezijske politike. Poleg uradnega nadzora pa menimo, da bi bilo potrebno uspodbujati tudi eh, boljše razumevanje dejavnosti Evropske investicijske banke. Zato je potreben eh, reden dialog eh, med Evropskim parlamentom in pa Evropsko investicijsko banko. Boljše vzajemno razumevanje bi omogočilo tudi boljše razumevanje prispev, prispevka EIB k kohezijski politiki. Menimo, da bi lahko to sodelovanje ukrepili na različne načine. Odbor eh, za regionalni razvoj bi lahko obiskal EIB, kot uh, obiskuje tudi Evropsko centralno banko. EIB bi morala predstaviti eh, rezultate na področju kohezijske politike v tem odboru. Organizirali bi lahko seminarje in eh, delavnice na administrativni ravni. Na ta način bi uh, okrepili prepoznavnost dejavnosti Evropske investicijske banke uh, in okrepili tudi uh, poznavanje njenih dejavnosti. Lahko bi predstavili specifične študije uh, na teme, ki se nanašajo na izvajanje kohezijske politike. Poleg tega uh, bi morali najeti. Uh, zaposlene, ki imajo ustrezno strokovno znanje in eh, odbor bi lahko pripravil tudi poročila na lastno pobudo, ki bi se nanašala na vlogo EIB v evropski hojezijski politiki. In eh, kot je običajno v akademskih študijah, eh, bomo tudi mi priporočili, da bi bilo izvedenih še več raziskav in sicer smo se osredotočili na nekaj področji, kjer še obstajajo vrzeli tukaj gre za več raziskave in pa za več raziskav in pa za več razprav ne le v Evropskem parlamentu, ampak tudi v akademski skupnosti, ki EIB eh, ni posvečala toliko pozornosti kot drugim eh, evropskim inštitucijam, saj ne doslej. Še prav posebej predlagamo Večji nadzor nad vlogo Evropske investicijske banke pri izvajanju programov kohezijske politike. Tukaj govorim o samem programskem obdobju, o, o izvoru programov, o nadzoru izvajanja programov in tako naprej. Več raziskav je potrebno tudi e, na področju posojilne dejavnosti Evropske investicijske banke. Tukaj gre za lending in blending kako to eh, prispeva k izvajanju projektov eh, na področju kohezijske politike. In na zadnje, glede na spremembe, ki jih je povzročil Evropski sklad za strateška vloga, eh, vlaganja in glede na to, da je ta sklad spremenil tudi vlogo Evropske investicijske banke, bi eh, se morali bolj poglobiti eh, tudi na vpliv eh, tega sklada na kohezijsko politiko. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Hvala lepa za to podrobno poročilo in za vaše informacije. Sedaj pa, kolegi, beseda je vaša. Gospa Maletič bo začela in potem gospod Vanistelvoj. Hvala lepa. Naj povem, da so vaša priporočila odlična. Zahvaljujem se vam za to študijo. <clears throat> Zelo sem zadovoljna, da tudi sami eh, priznavate, da je treba eh, po analizi v državah ukrepiti tudi vidnost dejavnosti EIB in pa da eh, to velja tudi za ulogo Evropskega parlamenta v dejavnostih EIB. E Presenečena sem bila, ko ste dejali, da ni pregleda nad eh, sofinanciranjem kohezijske politike oziroma eh, njenih projektov. In to je nekaj, kar nujno potrebujemo. Potrebujemo pa še nekoliko več kot to, kajti ko govorimo o kohezijski politiki, govorimo o potrebi potem, da bi bolje povezovali in koordinirali kohezijsko politiko za okoljsko politiko, za prometno politiko, za energetsko politiko, za um, politiko razvoja mest um, in podeželja. To pa velja tudi za inovacijsko in raziskovalno politiko na ravni Evropske unije. Tudi uloga EIB pri izvajanju vseh politik je izredno velika. In to velja za razvoj vsake posamične države. Zlasti v kontekstu gospodarske politike in pa v kontekstu omejitev um, primankljaja, kajti države potem zaprosijo za posojila in to je potem del državnega primankljaja. In zaradi tega bi morali vse skupaj koordinirati in sicer na ravni držav članic, pa tudi na ravni Evropske unije, zato da bi uh, dosegli kar najboljši vpliv uh, eh, se strani EIB-ja v različnih državah članicah. Torej, povdarjam koordinacijo in pa povezavo z gospodarskimi politikami. Ko govorimo o majhnih in srednjih velikih podjetjih, sem slišala za številne primere, ko so uh, eh, majhne srednje velika eh, podjetja dobila um, posojilo ampa, od EIB, ampak tega na, ob koncu niso mogli uresničiti zaradi tržnega položaja v državi. Namreč zaradi um, razdrobljenosti trga in uloga e IIB je ravno ta, da omeji razdrobljenost trga zaradi različnih pogojev. In zato mora omogočiti posojila v različnih državah članicah. Torej, jamstvo je bilo dano, ampak posojilo se na koncu ni uh, udejanjilo zaradi specifičnih pogojev v državah članicah zanima me, kako bi lahko to spremenili in kako bi lahko omogočili, da bo IIB bolj neposredna v različnih trgih. Hvala lepa. Gospod Van Nistelrooy, beseda je vaša. Hvala lepa za uh, ta dolg uh, dnevni red. Mislim, da moramo razmisliti tem, eh, kakšni bodo sklepi in kako lahko to povežemo za našim eh, rednim delom, ker je težko bo vse to prebaviti takoj, takšen občutek imam. Je pa to zelo pomembno, kajti če prisluhnete Evropske komisiji in kaj oni govorijo vsak dan, vedno znova podarjajo EIB, EIB, EFSI, EFSI. In potem naslednji dan znova in eh, tretji dan znova in znova. To je današnja zgodba. Videti je, da če daješ um, eh, nepovratne sredstva projektom, da je to nekaj, kar je pasi. Morda se motim, to, da če natančno prisluhniš temu, kar govori eh, Evropska komisija in želel bi tudi, da Evropska komisija komentira to poročilo, potem dobiš takšen občutek. Zato je zelo pomembno, da danes to obravnavamo. Ko govorimo o odnosu med Evropskim parlamentom in pa tem odborom za EIB, je to čuden odnos. To je kot država v državi. Spremljal sem razprave v zvezi z EFSI-em. Bilo je tako, kot eh, da mi smo odgovorni. Izdelal sem poročilo o EFSI-ju in dajal sem, da moramo ugotoviti, kako to deluje potem pa so, to, a, eh, potem pa so zato rekli, kot da je zato odgovorna EIB. EIB je zato odgovorna. Oni so zato odgovorni. Oni imajo strokovnjake, imajo upravni odbor in umaknite roke od tega. Sedaj pa ste nam povedali, da je odnos med odborom regi in EIB nejasen. Tja. To je nekaj, kar je uh, tako zaznovano. O, o poročilu 63 smo razpravljali o rezultatih, ampak nismo na enak način razpravljali o zadevah, ki ste jih vi omenjali, odgovornost, preglednost, vidnost, EIB. Kje je ta odnos? Ta odnos je povsem drugačen in če pričakujete, da bomo, na, da bomo enako zadeve pregledovali oziroma nadzirali, potem bi morali dodati nekaj stvari. Bil sem uh, v Sevilji z delegacijo regije. Bili smo v Andaluziji in tam vidite, da je bilo izgubljenih 400 milijonov evrov v okviru enega od eh, projektov. Denar se je enostavno izgubil ali je upravljanje EIB ja, tako, toliko boljše? Ne, ni videti. Torej, razpravljati bi morali za EIB, ampak to ni redno na našem dnevnem redu in pravi imate, znova bi si morali to pogledati. Nekako se je vzpostavila eh, distanca med našim delom tu, ko pregledujemo kohezijo in pa med instrumenti EIB. In če pogledam EIB, potem vem, da EIB ogromno vlaga uh, iz kohezijskega, kohezijskega sklada. Pa o tem niste ničesar povedali. Zelo, zelo ste pomembni pri izvajanju teh politik. Kje je to? Potem ste omenili um, počasno zaganjanje teh sredstev. Ne vem, ampak vi bi se morali spoznati na to. Vi ste si to pogledali. Vi morate to vedeti. Zakaj? Ali je to počasneje kot v preteklosti, ali pa je to počasneje zato, ker se je trg spremenil? Torej, ni več jamstev za posojila če, začnete, če se začnete po, pogajati za EIB v letu A in potem v letu B boste dobili posojilo, ampak takrat bo trg že nižji. Tako sem slišal. Kajti denarja od EIB eh, ne dobimo na konkurenčen eh, način. Oni pravijo, da je to pozitivna gesta za kohezijsko politiko, ampak v praksi to ni. In razumem, zakaj se to ni zagnalo. Morali bi nam v zvezi s tem navesti več informacij, ampak nasplošno naj rečem sledeče. Zelo pomembno je, da smo prejeli to poročilo. In pomembno je, da to združimo za načrtovanimi razpravami v tem odboru. In eh, člen 60.3 je pomemben. Tukaj bo šlo za naslednje obdobje. Omenili ste razlike med državami članicami. Zelo jasno je to, da ni obvezno, kajti države članice so lahko same izbirale. Vprašanje je, država članica bi morala ugotoviti, ali inštrumente potrebuje ali ne. Seveda so razlike med državami izredno velike. In potem lahko razpravljamo o tem, zakaj so to sprejeli v eni državi, v drugi ne. nihče. Torej, dejali ste, da mora regi odigrati pomembno ulogo in upam, da bodo vašim priporočilom sledili tudi drugi odbori, kajti jaz bi sledil vašim priporočilom. Kajti v naslednjih letih bodo ti finančni inštrumenti še bolj pomembni. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospoda Mato je prosila za besedo in potem gospa Vana. Buongiorno, grazie. Hvala. Dobar dan vsem. Hvala za to predstavitev. Mi si bomo seveda podrobne ogledali tudi zato, ker je parlament plačal 43 tisoč evrov za razvoj te študije. No, strinjamo se, da ta pregled nekaj, kar zahteva več transparentnosti. In moramo tudi bolje odložiti merila za izbiro projektov. Potem bomo lahko tudi lažje ugotovili, kakšna je vloga eh, Evropske investicijske banke in kakšen je potem socialni ekonomski vpliv teh financiranj. No, nekatere države članice so predstavile projekte za potencijalno financiranje strani EFSI-ja in BEI. In številni gledajo v preteklost, eh, zlasti, ko želijo recimo um, financiranje eh, rafinerij, karbonskih goriv, um, zagon zastarelih je klarn. Um, eh, in to se dogaja tudi v moji državi. Zakaj so za, zakaj so za FC uh, eh, plinovodi nekaj prioritetnega? To je, to je vendar škodljivo za okolje in za zdravje. Kje je tu vidik krožnega gospodarstva? In potem imamo še eno vprašanje. Za trenutno finančno obdobje EFSI in BEJ še naprej sodelujete s komisijo za to, da bi našli alternativne načine. Ali pa bo to morda uh, alternativni finančni instrumenti, ki bodo samo še povečali tveganja za MSP-je. Spomnila bi nas rada vse, da je samo Evropsko računsko sodišče komisiji priporočilo redno spremljanje in uporabo um, kazalnikov za spremljanje uh, projektov. To velja tudi za uh, EIB. Mislim, da potrebujemo homogen, homogensko ho, ho, uh, spremljanje in moramo res podpirati tiste projekte, ki so dobri za prihodnost, za zdrave, za okolje in za eh, torej, blagostanje vseh državljanov Evropske unije. Hvala lepa. Gospa Vana bo zadnja govornica. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa za to prezentacijo in hvala lepa za študijo. Moje vprašanje gre nekoliko v smeri gosti Damata. Imamo vprašanje glede učinkovitosti posojil in pa zanimajo me resnični rezultati operacij, ki se podprajo. Ali lahko poveste nekoliko več o tem, kako natančno EIB prispeva k ciljem EU 2020? Na deveti strani omenjate naprimer številko prispevkov prispevka k, k eh, družbeni eh, koheziji ali imate morda mm, eh, na voljo tudi številke glede drugih ciljev 2020, naprimer kar se tiče okolja, trga dela in tako naprej. Kajte ne gre to samo za kvantitativno stran zgodbe, zanima nas tudi kakovost. Torej, lahko poveste prosim nekoliko več o rezultatih. Eh, omenili ste, da ni eh, skupnih podatkov na tem področju, pa vendarle bi bilo zelo zanimivo slišati, kako ste dosegali kakovostne cilje, kako izpolnjujete cilje 2020 in kakšna je vloga IB pri tem. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo bom dala eh, predstavnikom Evropske komisije, gospodu Tomas Debetun. Sem prav izgovorila ime? Bi vi želeli besedo? Da, hvala lepa. Slišali smo številna vprašanja in kot vi smo prejeli osnutek študije pred tremi dnevi. Torej nismo imeli mnogo časa, da bi se spustili v podrobnosti. Uh, Pogledali smo si nekatera poglavja pred eh, dnevi in lahko komentiramo dejstva. Nismo pa imeli dostopa do sklepov ali priporočil, tako da je zelo težko podati mnenje o tem zdaj. Glede na slišano, priznavamo izzive, s katerimi se soočamo, ko sodelujemo in ko delamo za skupino EIB na tem delamo. Tudi uspeh je zelo dobro predstavljen. Rad bi omenil Jessica, Jeremy, Jaspers ali pa Efi Kompas. Tukaj nudimo tehnično pomoč regijam in sicer pomagamo pri razvoju finančnih inštrumentov in pa pri razvoju velikih projektov, iz eh, eh, kohezijskih eh, skladov ali pa iz IFSIA. Torej, na tej točki ne morem veliko dodati v zvezi z študijo. Podrobnosti si bomo še enkrat pogledali in pogledali si bomo še enkrat priporočila in kasneje bom lahko podal svoje komentarje. Hvala lepa. upam, da boste imeli več komentarjev takrat, ko se bomo srečali v odboru regij za Evropsko investicijsko banko, kajti to je del našega programa pregleda in večkrat bomo povabili eh, sem predstavnike Evropske investicijske banke, predstavnike uprave EPSIA oziroma sklada. Torej, v prihodnosti pričakujem več komentarjev prosila bi še gospoda Bahtarja, da eh, odgovori na vprašanje oziroma komentarje. Beseda je vaša. Eh, hvala lepa. Hvala lepa za vprašanja. Zlasti se zahvaljujem tudi za komentarje. Naj se poskušam odzvati na nje. Moj kolega je, eh, pa bo imel potem še nekaj lasnih odgovorov. Torej, kar se tiče prvega vprašanja oziroma točke, v zvezi z vplivom EIB e v povezavi z drugimi politikami eh, in zlasti v zvezi z prispevkom k eh, ciljem eh, Evropa 2020. To je zelo pomembno vprašanje, kajti obstaja posreden vpliv kohezijske politik, politike, politike, preko uloge EIB pri CEF-u, pri pobudi majhne srednje velika podjetja, pri Kozmi in drugot. Vemo, da so to pomembne uloge, ne vemo pa, kakšen je vpliv. In to je uh, določena frustracija, ko poskušamo celovito razumeti, kako EEB vpliva na kohezijsko politiko. Poznamo nekatere vidike, to, da ne moramo podati eh, splošne podobe. Vemo, kakšen je uložek, ne vemo pa, kakšni so izidi. Kar se tiče problemov pri uporabi inštrumentov, posojil in jamstev in tako naprej. To je pomembno in eh, to je morda povezano s tem, kar je dejal gospod Van Nistelrooy. To je povezano s tem, da se osredotočamo na, eh, na, na, na eh, določene stvari. Razumeti moramo, kje smo v smislu vpliva in pa učinkovitosti finančnih instrumentov. Sporočila je, da finančni instrumenti niso nadomestilo za uh, posojila. Oni so del ponudbe poleg um, uh, nepovratnih sredstev. V, finančni instrumenti so včasih boljši v določenih okoliščinah ali pa so bolj primerni za določene prijemnike ali pa za določene upravne zmogljivosti. Za učinkovitost finančnih instrumentov je zelo pomembno izvajanje pomembni so um, uh, svetovalci in tako naprej. Torej, zelo pomembno je okolje, v katerem se finančni inštrumenti izvajajo. To je kritičnega pomena. Kar se tiče kakovosti izbranih projektov, mislim, da je tako, da glede na informacije, ki so nam na voljo, obstajajo napetosti pri izvajanjih finančnih instrumentov in pa tudi pri drugih intervencijah EIB. Če si pogledate komercialne cive, cilje EIB-a in pa če si pogledate uh, cilje javnosti, potem vidite, da um, torej so določene napetosti in zlasti zaradi krize in zaradi pritiska na absorpcijo. Z Gospa Damato je omenila spremljanje, torej redno spremljanje. In to je izredno pomembno. Nimamo še dokaza, ki bi nam povedal, da finančni instrumenti imajo pozitiven vpliv na zaposlovanje, na vlaganje, na produktivnost, na inovacije. Ne vemo, ali zagotavljajo to, kar obljubljamo. To vemo za določene primere, ampak tega ne moremo trditi za celotno eh, Evropo. Res pa je, da so finančni inštrumenti razmeroma nova stvar in zato uh, moramo to absolutno eh, še naprej spremljati. Sedaj pa predajam besedo kolegu. Hvala lepa. Rad bi uh, dodal eh, nekaj oziroma odgovoril na vprašanje gospoda Vanistra Roja, kar se tiče uh, nižje stopne absorpcije v kontekstu pobude za majhne srednje velika uh, podjetja. V poročilu navajamo možne razlage za to. In dva razloga uh, padeta v oči. Torej, države članice so zaskrbljene, da bodo izgubile nadzor nad uh, sredstvi, če bodo ta sredstva zopet vrnila na raven Evropske unije. To je en vidik. Morda to je eden od razlogov, zakaj je stopna absorpcije nižja. In potem je tu še ena a, eh, pomembna stvar. V uredbo je bil člen 39 dodan pozno v postopku pogajanj. Torej veliko operacijskih eh, pro programov oziroma eh, velikih, veliko dodelitev sredstev na nacionalni ravni je bilo takrat že v napredni fazi in odločitve so bile že sprejete. In pobuda eh, majhnih in srednje velikih podjetij zahteva eh, lasten operacijski program in zato je bilo potrebno reprogramiranje ehm, dodelitve sredstev. To pa je politično zelo težko v številnih primerjih. V tem kontekstu morate tudi videti 2,9 milijarde evrov treba je tudi razumeti, da so se v nekaterih državah članica gospodarske razmere spremenile. Ali pa, da gospodarske razmere niso šle v smeri pričakovanj. Obstajajo številne razlage za to. Ampak, kot rečeno, ta kontekst je zelo pomemben. Hvala. Hvala lepa, hvala lepa, a, eh, gospoda, za vašo predstavitev. Hvala lepa za poročilo. Mislim, da bomo potrebovali še nekoliko časa da, eh, za to poročilo. Upam, da bomo imeli še plodne razprave za Evropsko investicijsko banko na naslednjem, eh, oziroma v priliki naslednjega obiska. Ali pa, kot ste dejali, pri ad hoc srečanjih odboru regij. Torej, v prihodnosti se bomo še videli. Hvala lepa, sedaj pa bomo nadaljevali sa našo naslednjo točko na dnevnem redu in sicer imamo tukaj um, strategijo. Evropske unije za alpsko regijo. Makroregionalne strategije so postale zelo pomembne pri eh, evropskem regionalnem sodelovanju. V preteklem letu je komisija sprejela sporočilo, to je bil odgovor eh, na eh, prošnjo Evropskega sveta iz leta 2014 iz decembra in sicer, da bi zapisali strategijo Evropske unije za alpsko regijo strategija eh, pokriva tri eh, teme, gospodarsko rast, mobilnost in povezljivost ter okolje in energijo. 17. septembra se je naš odbor odločil, da bomo zapisali eh, eh, samo inicijativno poročilo o strategiji. Naša poročevalka je gospa Mercedes Briso in ona bo predstavila svoje začetne misli. Eh, osnutek poročila bo predstavila aprila in verjetno bomo imeli glasovanje junija o končni različici poročila. Časa imamo do 17. In besedo bom dala gospe Breso. Izvolite. Grazie. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Kot ste povedali, bistvu je pobuda alpskih regij iz leta 2011 in jo je decembra 2014 potrdil svet. 2015 ehm, je komisija predstavila akcijski načrt, decembra pa je Evropski svet potrdil in se je torej uradno ta pobuda začela v Sloveniji 25. in 26. januarja. To je četrta makroregionalna strategija v Evropski uniji, kot veste. Vsi vemo, kaj smo imeli prej. Imeli smo balsko strategijo, jonsko, donavsko. Makroregionalne strategije so pogosto plot medvladnega sodelovanja na področjih našega kontinenta, ki so bile pogosto ločene zaradi vojn, zaradi železne zaves in tako naprej. Sedaj pa želimo spostaviti sodelovanje med temi področji. In uh, Lizbonska pogodba nam je omogočila to vrstno kohezijsko uh, povezovanje. In mislim, da je to dober način izvajalnega povezovanja. In sedaj moramo to še bolje definirati in razumeti kot cilj Evropske unije danes zaradi njihovega razvoja in prihodnega razvoja moramo še bolj integrirati uh, te strategije v evropske integracije. Doslej je to predvsem poteklo na medvladni ravni, eh, torej to ni običajna zakonodaja, običajna evropska zakonodaja. In pomen, pomemben je pomen strateškega regionalnega pristopa od spode na vzgor. Evropska komisija, Evropska unija sta pripravila številne instrumente od zgoraj na vzdolj. In torej, tu gre za drugačen pristop strategije za regijo. Tokrat pa gre za to, da gre za strategijo od spodaj na vzgor. In to je pomembno. Če želimo bolj vključiti Evropsko komisijo, eh, potem mora bolj sodelovati eh, že pri samem oblikovanju strategije, torej ko začnemo s programiranjem. To sicer Evropska komisija počne, vendar pomembno je sodeluje tudi kasneje, ko gre za izvrševanje, ko gre za povezovanje z drugimi strategijami in ko gre tudi za vključevanje teh strategij v. Eh, kohezijsko politiko Evropske unije. Morali bi imeti tudi uradno vključevanje parlamenta, saj ima vlogo so zakonodajalca tako, ko se tak projekt začne, kot tudi, ko, se, ko gre za izvajanje in spremljanje rezultatov. Tako pomembne razvojne strategije, tu gre za za regije, eh, v katerih živi veliko ljudi. In tu gre tudi za uporabo sredstev v Evropski uniji. In ne moremo si predstavljati, da tega ogromnega razvoja ne bi bolj neposredno uh, izvrševali tisti, ki so demokratično odgovorni za to, tudi na ravni Evropske unije in torej tudi Evropski parlament, ki je neposredno izvoljen strani voljivcev. Zato moramo o tem razmišljati, moramo drugače definirati postopke, potrebujemo mm, več koordinacije z drugimi politikami unije kajti imeli bomo še nove predloge in bi potrebovali nek zakonodajni akt, ki bi definiral kontekst, v katerem bomo uh, nadaljevali z delom tako pri obstoječih kot pri prihodnih strategijah. Ne gre za nove strukture, za nove institucije, ne, gre za to, da če imamo neko strategijo, ki prihaja sicer spodaj na vzgor, da je vendar nekako umeščena v evropski kontekst. In seveda tu upoštevamo tudi subsidijarnost. Res je, da doslej je, so bili nacionalni organi tisti, ki so dali pobudo, no, pa tudi institucije skupnosti so sodelovali pred tem, vendar ta vloga mora biti mm, povezana s koordinacijo, vendar pravo upravljanje projektov pa mora biti v rokah eh, lokalnih, eh, regionalnih organov, ki so tisti, ki spremljajo sam razvoj regije. Kajti prestolnice so vedno daleč in Tu gre za pomembno programiranje in lahko se zgodi, da se ne realizirajo. Ravno zaradi tega. In tudi to je nekaj, o čemer se moramo mi kot odbor pogovarjati. In moramo tudi oceniti, kako se izvaja že obstoječe strategije. No, alpska strategija je Eh, kompleksna, kajti tu imamo že več obstoječih pobud Alpske konvencije, program, programov Interreg, imamo skratka že veliko pobud, kajti Alpe so zgodovinsko kraj, kjer se sodeluje. In torej ne gre zgolj za našo strategijo, ne gre Eh, zgolj za gorske regije, gre tudi za to, da imamo tam velika mesta, ki so globalno uh, pomembne. Določeni deli Alp so med najbolj razvitimi deli Evropske unije. Gre za tudi to, da imamo tam 70-80 milijonov uh, ljudi, ki tam živijo, pač odvisno tega, kako štejemo. Eh, alpsko regijo. Skratka, gre za veliko regijo, ki ima veliko poten, velik potencial, poleg tega tudi pomemben za povezave med severom in jugom Evrope. In ne gre zgolj za strategijo za gorske regije, seveda gorskih regij ne smemo pozabiti, gre tudi za to, da so tu uh, Eh, velike urbane regije, ki so alpske regije. Skratka, vse to moramo upoštevati eh, pri tej strategiji. Imamo po eni strani eh, gorske regije. Gorske regije se soočajo številnimi težavami, recimo s podnebnimi spremembami. To bo bistveno vplivalo na njihovo območje. Potem pa imamo še druge regije kjer tudi obstajajo različne težave in tudi tu je treba poštevati, kajti gre za regije, ki ima tradicionalno znanje, tradicionalno industrijo in se soočajo s težavami, s katerimi se industrija nasplošno sooča v Evropi. Danes ne moremo iti v podrobnosti treh stebrov, ki so eh, vzpostavljeni, vendar cilj mojega poročila bo po eni strani to, da razmišljamo institucionalnem ustroju, zlasti glede tega, kako dati več, večje poblastilo regijam in velikim uh, področjem uh, v Alpah in ljudem, ki tam živijo in ki so želeli sodelovati v tej strategiji. Potem bom se osredotočila na tri stebre za izboljševanje kakovosti življenja drugi govori o dostopnosti, o povezovanju. Tudi tu imamo ogromne težave, kajti gre za uh, regijo, kjer je res veliko ovinko, veliko gora in to seveda vpliva na transport, na internetne povezave. Skratka, že to je nekaj, kar je pomembno in to so storitve, ki jih treba razvijati v teh teritorijih. To je zelo pomembno za razvoj. In tretji stebr govori o varovanju naravnih in uh, kulturnih uh, eh, elementi, ki jih je treba zavarovati. Alpe so regija, ki je zgodovinsko uh, bila naseljena in um, Že v prazgodovini so bile Alpe naseljene, tako da je tudi to zelo pomembno. Torej, to so te tri stebre in ne gre za to, da bomo sedaj ponavljali, kaj želijo regije. Ne, gre za to, kako bomo omogočili ta razvoj, ki si ga želijo in to povezati z evropskimi politikami. Torej, ne gre za dodatne vere, vendar gre za to, da bi regionaliziranih programih, ki že obstajajo, imamo že programe za regionalni razvoj, imamo programe za raziskave, za energijo, za kmetijstvo in tako naprej, imamo že veliko programov in uh, moramo si. Uh, predstavljati, kako izpostaviti eh, posebnost teh regij pri programiranju na vseh teh področjih. In torej ne gre zgolj za ekonomsko kohezijo, gre za to, da obstajajo določene pomankljivosti eh, na strukturni ravni in to je tudi treba upoštevati pri programiranju uh, posredovanja. Tudi, če ne gre za dodatna sredstva, gre za to, da bi ciljano ukrepali pri uporabi evropskih sredstev, ko bi uporabljali ta sredstva v tej regiji. Torej, Elza me že grdo gleda, res nimamo uh, dovolj časa. Skratka, morda res ne smem prevečiti v podrobnosti, nimamo časa, vendar mislim, da je to priložno za to, da premislimo glede tega, kako bi lahko makroregionalno strategijo res bolje vključili v regionalne strategije nasplošno. Torej, da ne gre le za neke lepe besede, temveč moramo zadeve zakoreniniti, moramo jih umestiti v obstoječe evropske politike. Če nam to ne bo uspelo, potem bodo zgolj res eh, samo lepe besede in mm, od tega ne bo kakšne velike koristi. Veselim se razprave glede, kako si sami predstavljamo povezavo med mikroregionalnimi strategijami in evropskimi regionalnimi politikami nasplošno. No, potem v poročilu bom pa seveda šla bolj v podrobnost, v analizo različnih strategij in kako jih lahko eh, vključimo v Alpsko regijo. Hvala hvala nisem vas želela prekiniti no to je glavni del naše razprave vaše stališče glede poročila v kakšnem kontekstu si ga, si ga zamišljate no zanimivo bo slišati kaj menijo poročevalci v senci bom kar začela z gospod Jakočič, izvolite. Ja, hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsednica. Pridružil bi se tej razpravi in sicer na način, da bi že naprej odpovedal, da poznam gospo Breso že deset let in tudi več. Vem, kak, kakšno je bila vloga v regiji Piemont in sem pripričan, da bo poročilo zelo dobro, ker pozna to regijo zelo dobro, pozna regijo, odkuder prihaja in težave, s katerimi se sooča celotna alpska regija. Po drugi strani pa je povedal dve zadevi, ki jih je tudi sama povedala. Prvič, dejstvo je, da je to pobuda strani same regije alpske regije. To je podobno jadransko-jonske strategiji. To so določene jadranske regije predstavile. In to je pravzaprav nekakšen izraz tega, kar, neka, kar nekatere področja potrebujejo. Drugič, trikrat ne, nimamo sestov, nimamo strukture, nimamo nove zakonodaje. To je nekaj, kar načeloma lahko sprejmem, ko govorimo na evropski ravni, vendar praksa bo pokazala, če ozemlje država ali regija eh, potrebujejo neko infrastrukturo, potem mislim, da tega ne bi smeli prepovedovati. Regije na področju Alp ali Jadrana če želijo sodelovati, lahko vzpostavijo nekakšno minimalno uh, strukturo, ki je potrebna za kakovostno koordinacijo in realizacijo strategije. Thank you, thank you. Hvala, gospod Jakovčič. Gospod Cernadžoto, izvolite. Grazie, grazie. Hvala, hvala, dobrodan. Pozdravljam sporočila kot gospod Breso, ki jo zelo dobro poznam. Prihaja z zahoda Italije. Eh, iz Piemonta sam pa prihajam iz vzhoda, iz eh, Veneta in zelo dobro poznam eh, gospod Breso in je zelo natančno povedala, zakaj gre pri naši alpski regiji. Obstaja objektivna potreba po razvoju, zlasti glede tega, da se ta regija prazni in potrebujemo usklajen razvoj. Ne smemo pa se odpovedati temu, kar je ključnega za Alpsko regijo. Prihajam z Benetk in za nas je Alpska regija nekakšen žit. Danes se veliko govori o zidovih, to in za nas je vsaj zid, ki nam ne omogoča razvoja, prihaja do pomankanja povezljivosti in moramo to povezovanje razviti. Pomembne strategije so tiste, ki so strateškega pomena in potrebujemo strategije, ki nam lahko pomagajo. Zato bomo vzpostavili pomembne koridorje, virtualne in realne, to je ključnega pomena. In celotna strategija sever-jug, jug-sever za celotno alpsko regijo je uh, treba povezati od vzhoda do zahoda. Strinjam se s tem, kar je povedal tudi kolega Ivan. Um, ehm, koridori more biti uh, eh, spostavljeni, no okoli njih bo tudi nastajal razvoj. To je pomembno za alpski prostor. Mislim, da bomo pravili dobro delo. Všeč so mi srednje osnovne ideje poročila, ker potem bomo pa lahko skupaj razvijali eh, to poročilo. Eh, kajti imamo situacijo in potem obstaja še pogoj, ki pogojuje potencijalen razvoj. In res moramo vedeti, kaj vse potrebujemo za to, da bo strategija res lahko delovala. Thank you, thank you. Hvala. Hvala lepa. Gospod Omer, že izvolite. Merci. Hvala. Po zelo jasni predstavitvi in podrobni predstavitvi nimam kaj veliko dodati. Morda bi poudaril eno točko, ki ste tudi vi poudarili in ki se mi zdi še posebej pomembna. Prva Alpska konvencija je vključevala v področje veliko 180 tisoč eh, kvadratnih kilometrov in vključevala je 14 milijonov eh, ljudi. No, sedaj pa se je ta regija eh, povečala na 850 tisoč kvadratov na 70 milijonov ljudi in vključuje tudi mestna obročja in to je zelo pomembno. Tako za gorsko regijo, ki je vključena v skupno dinamiko in bo lahko od tega uh, torej uživala koristi in pomembne so torej tudi uh, povezavi sever-jug za celotno Evropsko unijo. Potem drugi komentar ali morda predlog, ki bi ga vam ga podal. Morali bi morda lahko imeli oceno operativnih programov v zadnjem in obstoječem programskem obdobju, so tudi proučili operativne programe, ki vključujejo to regijo. Da vidimo, kje so naložbe in ugotoviti, kaj je najbolje za oblikovanje te strategije, za izvajanje te strategije in potem še nekaj, kar ste tudi sami omenili, upravljanje. Menimo, da moramo iti v smeri Eh, ravnovesja sil, ko gre za upravljanje v alpski regiji. Vaše poročile bi se lahko tudi osredotočilo na izvajanje. To ste tudi sami dejali, vendar pomeni, pomeni tudi ocenjevanje že v fazi priprave. Hvala. Thank you, thank you Hvala. Gospod Marko Zolo. Hvala, gospa predsednica. In hvala kolegici Breso za predstavitev. Osredotočil bi se na to, kar se mi zdi, da je ključnega pomena za to strategijo. Želimo dati dodano vrednost za lokalne skupnosti. Tega ne smemo nikoli pozabiti. Če govorimo o transportu, ne smemo razmišljati le o infrastrukturah, ki so le za prehod, za tranzit. Ne, potrebujemo infrastrukture, ki bodo koristile samemu prostoru. Če govorimo o okolju energiji, to sta dve temi, ki sta med sabo tesno povezani. Moramo uh, varovati okolje. To mora biti na prvem mestu, ne pa finančne špekulacije ali uh, izčrpavanje uh, um, verov. Če govorimo o gospodarski rasti in inovacijah, ne smemo pozabiti na to, da moramo poštevati tradicije tega prostora in pristop mora vključevati novo v kontekstu avskega prostora in potem ga zdeva samo upravljanje, poleg sredstev, verov ki, in tako naprej, bi rad, da ne uh, Eh, pozabimo pragmatičnega vidika. Pogosto govorimo o izmenjavi najboljših praks in morda bi lahko tako pristopili k zadevi. To bi res lahko realizirali in delili med sabo. Hvala. Thank you, thank you. Hvala. Gospod Bogovič v imenu uh, uh, počasov senca ali vašem, izvolite. Besedo. Eh, kot smo danes že slišali, so v Evropi štiri makroregije. Po prvi Baltski so nastale tri podonavska, Jadransko, Jonska, Alpska in naša mala država z 20 tisoč kvadratnih kilometri je udeležena v vseh teh treh makroregijah. Zato imamo že nekaj izkušenj s podonavsko, ki je že korak dva naprej. Eh, jadransko jonska je tudi začela s svojim delovanjem in sedaj eh, govorimo tudi o alpski. Eh, sam sem bil 25. januarja prisoten na Brdu pri Kranju v Sloveniji, kjer se je pričela izvajanje te konvencije tudi med tistimi realnimi udeleženci. Vesel sem bil obiska, da, kajti v Sloveniji je bilo med 300 in 400 udeležencev deležencev, ki so prihajali iz vseh teh področji, kjer je preteklo sodelovala Alpska konvencija in v tem primeru drži, da se ta strategija in to območje in razvojni impulzi dejansko eh, gradijo od spodaj na zgor. Prisotni so bili številni državniki, prav tako tudi dve komisarki, gospa Krecov in tudi eh, komisarka Bulčeva, prav tako gospa Bresov. Eh, gospa Jovova, ki je tudi poročevalka za obnovljive vire v gorskih območjih, tako da je dejansko bil zelo velik, velik skup. Trdno sem pripričan, da bo ta konvencija eh, in eh, ta strategija, ki pokriva ta najrazvitejši del Evrope, zelo uspešna, kajti ključni cilj te, te strategije je ravno v tem, da ljudje na teh območjih, ki imajo podobne izzive, tako na povezane s klimatskimi spremembami, eh, z ohranjenjem biotske raznovrstnosti, z zalogami pitne vode, ohranjenjem kvalitete pitne vode, na področju prometa, tranzita, kajti vemo, da je ta regija zelo tranzitna, kajti ni samo alpska, na drugi strani imamo tudi severno-jadranska pristanišča, ki so skupno v jadransko-jonski regiji in prav tako v, v alpski regiji. Uh, Eh, turizem povezuje ta območja. Tako da je ta ključni cilj, ki je, tu, eh, ki je izražen v sami, sami eh, strategiji, je pravzaprav dobra izmenjava teh izkušenj, koriščenje skupnih raziskav, kajti za spreminjajočo se družbo in smo deležni raznih izzivov na teh področjih. Zato mislim, da so to ti, ti trije cilji, gospodarska rast in inovacije kot prvi, mobilnost in povezljivost kot drugi in okolje in energija kot tretji res zelo pomembni cilji, s katerimi bodo lahko tudi prebivalci na tem območju eh, dejansko prišli do pomembnih zaključkov in tudi koristi za svoje delovanje. Tako da zelo podpiram to, kar se pri tej strategiji dogaja, da se strategija, da strategija živi na terenu med ljudmi in da tudi na tem skupu ni bilo kakšnih velikih pričakovanj, kaj bomo od njih in za njih naredili tu v Evropskem parlamentu, v komisiji, ampak predvsem tem, kaj bodo ti ljudje naredili zase. Doslej je teh 70-80 milijonov ljudi dokazalo, da so sposobni narediti, da so zelo propozivni in da Eh, so v vrhu, kar se tiče eh, razvoja in verjamem, da bo tako tudi v bodoče s pomočjo te strategije, ki na nek način to evropsko idejo odijanja tudi na praktični ravni med ljudmi, kar je zelo pomembno. Hvala, gospod Van Nistelo, izvolite. Želite besedo? Ne, dobro. Ja? Kratko, nekaj komentarjev gospod Bogovič je že eh, predstavil moja, tudi moja stališča. Naj povem, da številni deli Alp so zelo bogati. Zelo, zelo bogati. Švica niti ni članica Evropske unije. Kako boste v strategiji upoštevali položaj Švice? Potem imamo tudi druge dele, ki so zelo bogati. Piemont dobro poznam, to je eh, motor Italije. No, vsaj del eh, italijanskega motorja. Torej, niso tam le težave. Gre za specifiko. Pravite, da gre za pristop od spode na zgor. Regionalna politika je tipično takšna, da ima pristop od spode na, z, na, zdol, to, od spode na zgor. To gre, to gre za subsidijarni pristop in eh, seveda eh, ste izpostavili mm, tudi pomen povezljivosti sever-jug, jug-sever, zahod-vzhod Evrope, karkoli pa že potrebujemo. Po moje, bi morali reči strategija EU. Morali bi reči, da gre za strategijo deležnikov, zasebnih in javnih. In potem bi se morali vprašati, kakšen je prispevek EU k temu. Nova makroregija lahko poveže med sabo nekaj instrumentov, vendar jih ne more prevzeti. Tudi gospod Omer že govori o upravljanju. To ne pomeni, da lahko vse vzamete. Tudi Evropa ne sme vsega vzeti, kajče če Evropa vse prevzame, potem je podpora ali manjša dan današnji. Torej, ta strategija mora biti zelo omejena, ki ima visoko dodano vrednost. In če lahko to dosežemo in vzpostavimo tak model upravljanja, Eh, na teh treh oseh, ki ste jih formulirali, potem bi to res lahko bil zelo dober dosežek. In še moj zadnji komentar je glede tega, da imamo v odboru v regiji naš dokument, politični dokument o gorskih regijah. Zadnji smo se o tem pogovarjali in sem rekel, zakaj ne bi ta dva dokumenta enkrat predstavljena na plenarnem zasedanju, v skupni razpravi. Ne moremo imeti en mesec razpravo o gorski regiji in potem naslednji mesec o alpski regiji. Zakaj ne moremo teh dveh poročil obravnavati hkrati? ne pa da je ena govori o zemljskem vidiku, ena pa nasplošno. Mislim, da bi te ta dva poročila res morali povezati, ko jih bomo obravnavali na plenarnem sedanju. Hvala, hvala lepa. Bomo videli, kako bo to, kdaj bomo to predstavili, vendar naj povem, da gre tu vendarle za različna pristopa, kajti imamo še številne druge gore in gorove v Evropi in gre za nekaj posebno drugega, ker imamo tudi grobe, ki so posebno drugačno od Alp. Vendar to je zgolj moje osebno stališče. Gospod Povček, izvolite. Děkuji za udělení slova. <clears throat> Já mám pouze dvě malé poznámky, eh, které... Hvala. Mám dva krajše komentária, ki se navizuje na to, kar se je gospod Bogovič in gospod Nistleroj. En dio Alpske regije je res bogat, vendar se sooča tudi s težavami. In te težave so značilne tudi za druge regije v Evropi. Pogovarjali smo se o urbani mobilnosti lani in izkazalo se je, da se veliko ljudi uh, uh, torej seli in avska regija se sooča z staranjem prebivalstva, prebivalstvo oziroma regija ni dovolj gosto poseljena in to je recimo nekaj, čemu smo tudi priča na Češkem. In mislim, da bi v tem poročilu eh, lahko videli tudi navdih za druge regije, ki se soočajo z enakimi težavami. Sicer morda ne vedno tako specifično kot v alpskem svetu. In to mislim, da bi moralo biti zanimivo za vse, ne le za naš odbor, temveč tudi za plenarno zasedanje. Hvala, ne vidim, da bi še kdo želel besedo strani poslancev, tako da bom dala besedo predstavnike Evropske komisije. Imam dve imeni na svojem seznamu. Gospod Andrej Mejrejt iz GD Regio in gospa Fiomena Krvalov. Ste tu? Izvolite. Well, thank you very much, uh, Madam Chair. Uh, Hvala. Pozdravljamo komentarje poročevalke gospe Breso in pozdravljamo podporo, ki ga je skozvala celotnem procesu. Najprej bi rad povedal, da temelj za to strategijo je sedem držav, dve nista eh, članice EU in 48 regij. In to seveda pomeni določeno kompleksnost. Imamo torej članice EU, članice, ki niso, EFTE, ki niso članice EU in tudi tu je treba seveda upoštevati. Tu gre EU okvir za boljšo koordinacijo delovanja in financiranja. Ne govorimo o novi ravni sodelovanja, temveč o nečem, kar je okvir za sodelovanje, za soočenje z izzivi in z dopolnjevanjem tega, kar že obstaja, torej da ne pride do podvajanja struktur. Naj podarim štiri vidike, ki so zame zelo pomembni. Prvi vidik je to, da gre za strategijo, ki se osredotoča na rezultate in konkretne ukrepe. Drugič, gre za nekaj, kar se osredotoča na projekte, torej moramo predstaviti konkretne projekte, ki se jih lahko izvrši. Tretjič, ta strategija bo delovala če imamo jasno vodstvo, močno vodstvo. Četrtič, potrebujemo stalno predanost, če ne damo na voljo sredstev, eh, kadrovsko in finančno, potem to vse skupaj ne bo delovalo. Nekaj glede financiranja. Imamo 72 evropskih programov, ki jih podpira EFSI na tem področju. Torej, to je ogromno sredstvo, ki se jih lahko mobilizira. In želimo uskladiti strategijo glede na finančne instrumente, ki jih imamo na voljo. Potem nekaj glede upravljanja. Sistem upravljanja pravzaprav že deluje. Določene stvari moramo še dodelati in dogovoriti med različnimi partnerji. Ena stvar je po moje pomembna in sicer to, da moramo imeti posebno vključujoč pristop in predlagamo platformo deležnikov, tako da bomo dali glas tudi eh, civilnim, eh, eh, civilnim družbi in drugim deležnikom mm, v regiji. In za konec bi dejal še to. Ta strategija bi lahko takoj začela delovati in skupine, s katerimi sodelujemo, strokovnjaki, so pripravljeni za delo in za izvajanje strategije na različnih uh, delih, kjer bi uh, torej lahko začeli delovati in to se mi zdi zelo spodbudno in zelo dobro za prihodnost te strategije. Hvala, gospa Breso. Že, se želite odzvati? Yes, <laughs> da, hvala. Hvala kolegom za njihove pozitivne komentarje in za predloge, ki smo jih slišali. Gotovo je to tema, ki je vedno zanimiva. Alpe so zgodovinska prehodna točka v Evropi in tu je vedno navzoča tema povezljivosti, povezovanja. In um, imamo številne projekte, ki jih je treba še dopolniti, še narediti, še dokončati. In tu ni več nič kar bi morali, uh, o čem bi morali odločiti, temveč treba samo nadzirati izvajanje. Torej, strategija želi zagotoviti, da bi te velike osi sever, jug, vzhod, zahod, ki se že izvajajo, da uh, pomagajo tudi ljudem, ki živijo v alpski regiji. Torej, gre za veliko področje in seveda moramo poštevati to, kar je že storjeno. Ne gre zgolj za transportne potikati. Isto velja tudi za električno omrežje. Imamo pametno omrežje, ki um, gredo preko Alp, vendar Alpe so lahko tudi proizvajalci energije, vendar le na način, če se poveže na ta pametna omrežje. Potem je vprašanje, interneta. Tudi to je izjemna priložnost, vendar mora internet priti tudi na oddaljena uh, območja. In potem tu je vprašanje sveda trga, kajti uh, pogosto je tako, da teh omrež ne moremo držati brez javnih sredstev. In to velja še za številne druge uh, storitve, recimo kot je pošta in podobno. In potem vprašanje povezovanja, povezovanja med velikimi investicijami ki uh, vključuje Alpe in potem kako to narediti tako, da bo to koristilo tudi sami regiji Alp, ne pa, celo, ne pa, le, ne, ne pa le EU. Skratka, imamo delovne skupine, ki delajo na tem. Komisija je govorili o tem, da delovne skupine zelo dobro uh, delajo na tem in jim moramo seveda pri tem le še pomagati. Potem drugič, več kolegov je omenjalo eh, odnos med gorskimi regijami in ravninskimi deli Alp, ki so danes tudi vključeni v strategijo. In to je še ena od pomembnih tem, kajti izziv je, da če želimo doseči prav ravno teže, je to, da izboljšamo dialog med gorskimi regijami. Te regije imajo ogromno dediščino in ravninskimi regijami. Imamo naravno in kulturno dediščino, to je tudi pomembna tema uh, ko gre za Alpe. Ne gre zgolj za varstvo. Alpe je seveda treba varovati. Gre pa tudi za vprašanje, kako ovrednotiti uh, to dediščino. Potem vprašanje podnebnih sprememb, prilagajanje na podnebne spremembe. Alpe so, se soočajo z velikimi težavami, ko gre za prilagajanje na podnebne spremembe. Recimo letos je bilo zelo malo snega v Alpah in moramo razmišljati o turističnem razvoju, kajti to je nekaj, to je sektor, ki je bil v zadnjih letih zelo prizadet v alpski regiji. Veliko vprašanj je, na katerih moramo skupaj delati. In potem vprašanje, zakaj imamo strategijo za Alpsko regijo, ne za vse eh, gore. Gre za mm, specifično regijo, to velja tudi za druge gorske regije. Pirinej, Karpati imajo drugačno zgodovino kot Alpe. Če imamo strategijo spode na vzgor, je uh, to strategija regije, ki ima tradicijo sodelovanja in znotraj regije želijo okrepiti to sodelovanje s pomočjo instrumenta, ki ga je dal na voljo Evropska unija, zato da bi to omogočila. V tej strategiji imamo tudi dve državi, ki niste članici EU, Švico in Lichtenstein, vendar pa ste sta ti dve državi del uh, evropskega gospodarskega prostora, Schengna in imata tradicijo sodelovanja z EU. Gre torej za makroekonomsko regijo, ki ima cilj združevanja ločenih teritorijev in moramo čim bolj vključiti države znotraj regije. Ne moremo teh dveh držav izključiti iz alpske regije, kajti od, odnegdaj sta del alpske regije. Torej, zato morate biti del makroekonomske, ma, makroregionalne eh, strategije. Kajti, ni vsaka gora enaka, ni vsaka ravnina enaka in eh, Mislim, da je pri makroregionalnih strategijah velika prednost ravno to, da Eh, lahko črpa navdih iz skupne identitete, ki obstaja že odprej. Ko govorimo o zemljski uh, eh, koheziji, govorimo o tem, da gre za možnost definicije teritorijalne kohezije v Evropi, ki je tudi omenjeno v Lizbonski pogodbi. Evropska unija je povezana, želi sodelovati, upajmo. No, če tudi imamo določene nepozitivne signale, vendar kakorkoli že priznava razlike, specifike znotraj EU in to moramo priznavati, če želimo sodelovati. Imamo veliko mej na, na naših področjih in to, tega se moramo zavedati. Hvala eh, torej, vsem kolegom. Seveda moramo poštevati tudi težavnejše vidike, kot recimo to, da prihaja do zmanjšanja števila prebivalstva, vprašanje dostopa do storitev. In ravno zato potrebujemo dialog med gorskimi in urbanimi regijami v ravninskih delih torej moramo eh, vzpostaviti uh, čim boljše sodelovanje, kajti gorske regije pomagajo uh, urbanim in obratno. Pomembno je tudi to, kar pravi Evropska komisija, da potrebujemo močno vodstvo. O tem smo se pogovarjali tudi na Brdu v Sloveniji, ob zagonu te strategije. Če nimamo močnega vodstva, ne bomo realizirali uh, programov. Mi imamo voljo, da bi sodelovali in ne gre le za to, da združimo sredstva, temveč tudi za to, da združimo človeške vere. Imamo recimo mrežo univerz, ki uh, lahko spodbudi sodelovanje in zelo dobro je, če bi lahko recimo univerze skupaj sodelovali glede pomembnih izzivov, glede vem, podnebnih sprememb, glede razvoja gospodarstva, glede trajnostnega gospodarstva, ki je ključnega pomena za gorske regije in tako naprej. Skratka, to je ena možnost. Alpe niso. Um, zaostala regija. Ne, Alpe so bile vedno področje inovacij in mislim, da se moramo tudi tega zavedati, torej, da so Alpe ne le področje, kjer je treba hraniti tradicijo, temveč je to tudi področje, kjer lahko računamo na razvoj ino, inovativnih eh, tehnologij. Skratka, veliko znanja obstaja v alpski regiji in moramo jih združiti, zato da bomo obogatili te projekte in te programe. In zato moramo imeti tudi finančna sredstva, moramo sodelovati, imamo uh, željo po sodelovanju in to je včasih tudi najteže, kajti imamo ogromno področje in sodelovanje, eh, sodelovanje včasih eh, zahteva veliko predanosti, zato je res pomembno vprašanje vodstva in mislim, da moramo tudi to povdariti. Za dobro vodstvo potrebujemo sistem upravljanja, ki bo priznaval eh, pomen regij, teritorij, teritoriji so tisti, ki imajo največji interes za ta razvoj. Uh, toliko let so se zunani ministri ukvarjali s to strategijo in morda preveč pričakujemo, če mislimo, da bojo oni vse storili. No, predsedniki regij, župani, predstavniki univerz, predstavniki podjetij in drugih deležnikov pa bi lahko uh, sodelovali. To mislim, da je nekaj, kar lahko pričakujemo in to mislim, da je nujno za dobro delovanje strategije. Hvala vsem. Seveda se bomo o tem eh, še pogovarjali na osnovi poročila, ki ga bom hmalo predstavila, vendar pa me je seveda zanimala ta razprava, zato da bom lahko eh, videla, v katero smer usmeriti poročilo. Hvala. Najlepša hvala. Imeli smo eh, prvo izmenjavo mnen eh, in sedaj nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu septembra 2015 je odbor Združenih narodov za pravice invalidov sprejel zaključke eh, v zvezi z prvotnim poročilom eh, na temo Evropske unije in sicer o pravicah invalidov o, in o izvajanju teh pravic invalidov. pristojni odbor eh, Združenih narodov in pa odbor eh, za zaposlovanje v sodelovanju z odborom Regi in Peti eh, pripravljajo poročilo o izvajanju konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v Evropski uniji. Ana Het je poročevalka, nažalost je ni tukaj. Gospa Kreo bo torej predstavila njen osnutek predlagam tudi rok za vložitev predlogov sprememb in sicer ponedeljek 22. februar do 12. Eh, ure, tako da bomo lahko o tem glasovali že marca. Nimamo prav veliko časa na voljo. Nažalost. Sedaj dajem besedo gospe Krel in potem poročevalcem v senci. Ja, najlepša hvala, gospa. Uh, predsedojoča, žal mi je, da gospe Het danes ni tukaj, sama sem to izvedela pred približno pol ure, tako da tudi nisem ravno dobro pripravljena in prebrala bom le to, kar mi je napisala gospa Het. Menim pa, da zadeva ni ravno zapletena, kajti mislim, da smo bili v uredbah eh, v preteklih letih eh, zelo pozorni na položaj eh, invalidov in zaradi tega smo njihov položaj tudi ustrezno zakorenili v evropski zakonodaji. Tako zdaj pa prehajam v angliščino, tako da ne bom se skupaj dvakrat prevajala in bom prebrala torej predloge gospe Het. Želela se je osredotočiti na najpomembnejše vidike eh, te teme iz eh, stališča odbora za regionalni razvoj. Tukaj gre eh, predvsem za člena 7 in 97, kjer gre za spoštovanje enakih pravic in za vključevanje invalidov v programe evropskih eh, skladov. Ti, ta dva člena sta izjemno pomembna in morata vplivati tudi na uporabo eh, sredstev iz eh, strukturnih in investicijskih skladov. Pri tem je potrebno vključiti tudi lokalne in pa regionalne organe, ki morajo preprečevati izključevanje invalidov ključna točka v tem mnenju se seveda nanaša na odbor Združenih narodov za invalide. Poročilo namreč poziva eh, Evropsko komisijo, da tesno sodeluje z Evropskim parlamentom eh, na področjih, ki so razlog za zaskrbljenost. Poročilo pravi tudi, da bi moralo financiranje iz socialnih eh, skladov eh, in investicijskih skladov biti namenjeno tudi invalidom in izboljšanju njihovih življenjskih pogojev. To je področje, ki je razlog za zaskrbljenost v Evropski uniji v tem trenutku. In to bi moralo biti vključeno v njeno poročilo. Gospa Het se že veseli sodelovanja pri. Uh, izboljšanju poročila. Najlepša hvala. Sedaj pa poročevalci v senci. Gospod Polčak. Najlepša hvala, da ste mi dali besedo, gospa predsednica. To poročilo je precej strnjeno, ampak prepričan sem, da vključuje vse pomembne točke. menim, da eh, to eh, poročilo upošteva strategijo Evropske unije za pomoč invalidom za obdobje 2014 do 2020. Še prav posebej, kar zadeva eh, prispevek skupnosti. invalidi, so v prejšnjem proračunskem obdobju prejeli precej več podpore, prišlo je do precejšnjega napredka in poročilo dobro kaže, da je ena izmed šestih oseb v Evropski uniji invalid. Tukaj lahko gre uh, za uh, manjšo ali večjo invalidnost. In eh, te osebe ne morejo popolnoma sodelovati v družbi, v gospodarstvu in se srečujejo z številnimi ovirami, ki lahko privedajo tudi v revščino. sredstva, ki so jim na voljo za preživetje, eh, so nižja eh, od eh, sredstev drugih in predstavljajo približno 70 odstotkov običajnih dohodkov. Velika večina oseb starejših od 50 let ima določene zdravstvene probleme, ki jih ovirajo pri vsakdanjem življenju in nekaj jih je težkih invalidov in glede na to, da se prebivalstvo stara, eh, se bo število teh oseb še povečalo. Toliko torej o tem eh, dokumentu poročevalke. Ta dokument dobro kaže, kako pomembna je ta tema glede na trenutne trende, pa bo to vedno bolj pereča tema. In videli bomo, kakšno vlogo bo pri tem igrala kohezijska politika. Rad bi vas opozoril tudi na to, da v evropski strategiji za pomoč invalidom zahtevamo deinstitucionalizacijo nege oseb in sicer v dokumentu, ki ga je parlament sprejel lansko leto. Gre za eh, dokument o zapostavljenih eh, skupinah in eh, pojavljajo se težave z koordinacijo dejavnosti Evropske unije in dejavnosti držav članic. To področje bi moralo biti bolj odprto. Poročevalka je zapisala oziroma pripravila eh, strnjeno, eh, ampak eh, zelo obsežno poročilo. Podal bo morda predlog spremembe ali dva, ampak mislim, da je osnutek zelo dober. Hvala lepa. Ja, vem. Gospe Reintke, bom dala besedo in potem. Uh, gospe, gospodu Mato. Ali želite besedo? Ja, se upravičujem, da. Presenečena sem bila, da se zadeve tako hitro premikajo. Mislila sem, da bodo drugi poročevalci v senci tudi želeli besedo, ampak zelo vesela sem in zahvaljujem se eh, za poročilo eh, poročevalki. Mislim, da je pripravila zelo dobro izhodišče, kajti kot je bilo prej omenjeno, vprašanje vključitve eh, invalidov bi moralo eh, biti eh, bolj izpostavljeno, kaj ti Evropska unija lahko pri tem odigra pomembno vlogo. Ne gre zgolj za izvajanje konvencije Združenih narodov, ampak eh, tudi za strategijo horizontalne enakopravnosti. Torej, mislim, da moramo zares vključiti invalide v evropsko družbo in Takšni ukrepi lahko imajo seveda tudi finančne posledice. Iz vidika odbora regij si moramo zastaviti vprašanje, kako najbolje uporabiti sredstva Evropske unije, da bi te cilje tudi uresničili. Mislim, da je to zelo, zelo pomemben dokument. Kot sem eh, rekla, je to zelo dobro izhodišče. Na določenih eh, področjih bi lahko to poročilo še okrepili. In uh, vložili bomo nekaj predlogov sprememb še prav posebej zato, da bi preprečili, da se evropski skladi uporabljajo za okrepitev izključitve. Torej, tukaj gre za države članice, ki uporabljajo to sredstva tako, da uh, izključujejo invalide. V tem primeru bi bilo potrebno sprožiti kazenske postopke za učinkovitejšo rabo evropskih sredstev. In druga točka, ki je omenjena tudi v osnutku pa je eh, enakost in načelo nediskriminacije, to sta eh, temeljni vrednoti Evropske unije in to velja tako na eh, trgodelovne sile, kako tudi pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe in pri uporabi evropskih sredstev. Invalidi morajo biti vključeni v sprejemanje odločitev, kaj ti. Invalidi najbolje vedo, na katerih področjih bi se morala družba spremeniti, da bi postala bolj vključujoča. In potem še zadnja točka. Na lokalni ravni moramo imeti eh, bolj eh, odprt pristop, eh, potrebno je zares vključiti eh, invalide in zagotoviti, eh, da bodo uživali vse pravice državljanov Evropske unije. Veselim se že razprave z poročevalko in pa kolegi. Najlepša hvala, gospoda Mato, gospod Jakovčič. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Zahvaljujem eh, se eh, poročevalki in koordinatorki skupine SND za predstavitev tega mnenja, kajti to je zelo pomembna tema. Kot vemo, mm, da je Evropska unija sprejela konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov, Eh, leta 2010. To je bila prva tovrstna pogodba, ki jo je Evropska unija ratificirala. In to je edina uh, takšna konvencija, ki jo je ratificirala v uh, celoti. Z ratifikacijo Evropske unije je ta konvencija tudi predmet pregleda Evropske komisije in v okviru našega odbora, odbora za regionalni razvoj, uh, moramo obravnavati to temo, eh, ki eh, ima eh, gospodarsko, pa tudi ozemelsko dimenzijo. Zaradi izredne situacije, v kateri smo se znašli, na milijone oseb živi v velikih težavah, so izključeni iz družbe in živijo v revščini. Eh, težko vodijo samostojno življenje in težko eh, sodelujejo v družbi, kot jim to zagotavlja konvencija Združenih narodov. Potrebno si je ogledati institucionalne mehanizme Evropske unije, ti morajo spoštovati načela, ki so zapisana v tej konvenciji. Zaključujem. Zaželjeno bi bilo, eh, da bi Evropska unija in vse njene države članice ratificirale to konvencijo, še prav posebej tiste, seveda, ki tega še niso storile. Poleg tega eh, pa eh, bi morali podpisati tudi dodatni protokol o pravicah invalidov. Zakaj je ta protokol pomemben? zato ker, jim, uh, ker invalidom zagotavlja pomoč tako uh, posamično, kakor tudi uh, skupinsko pomoč. Pri tem je potrebno sodelovati z Evropskim skladom za invalide in upam, da bo čimprej prišlo do ratifikacije protokola te konvencije. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Jakovčič. Hvala lepa, gospa predsednica. V imenu poročevalca v senci gospoda Takole bom povedal nekaj besed. 80 milijonov ljudi v Evropski uniji Eh, ima posebne potrebe. In to eh, kaže, kako zelo eh, pomembna je ratifikacija ta, te konvencije Združenih narodov in kako zelo pomembno je izvajanje te konvencije v vseh državah članicah in sicer učinkovito izvajanje. To pomeni, da bojo potrebne številne spremembe. Najprej bo moralo priti do spremembe razmišljanja, do spremembe Eh, izobraževalnega sistema, potrebno bo eh, preseči kulturne prepreke eh, za invalide, pa tudi konkretne prepreke. Pogosto so duhovne prepreke večje od dejanskih fizičnih preprek, ampak tudi te bo potrebno odstraniti v vseh državah članicah Evropske unije. Imamo zelo uh, dobre vzglede, veliko eh, pa je tudi še pomankljivosti. Tako kot skupina Alde se tudi eh, mi eh, zauzemamo za izvajanje te konvencije v vseh članicah. Skupaj z Evropsko unijo moramo najti finančna sredstva, ki pogosto predstavljajo problem, kaj te eh, potrebna, potrebne so konkretne rešitve, ko gre za odstranjevanje fizičnih ovir, ampak eh, nobenih drugih možnosti ni. Eh, potrebno je podpreti eh, invalide, ki imajo posebne potrebe in kot sem dejal, jih je okoli 80 milijonov. Hvala lepa. Nihče več ne želi besede, tako da sedaj dajem besedo Evropski komisiji gospa Grinč. Se mi zdi, da je tukaj napisano, ali je to drži. Če ne, pa me prosim popravite. Oui, ja, najlepša hvala. Moje ime je Granš, to je zelo francosko ime oziroma zelo francoski primek. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Eh, Evropska komisija eh, podpira mnenje različnih predstavnikov tega odvara. Kot veste, je to tema, ki je za nas zelo pomembna. Eh, naj povem, da sem vodja enote za eh, politiko eh, oseb invalidov. Torej, na kratko. Da se vrnem k temi. V Gedi za zaposlovanje se intenzivno ukvarjamo z pravicami invalidov. Eh, tudi mi se sicer zelo dobro zavedamo, da so vsi vidiki regionalne politike ključnega pomena, če želimo doseči napredek eh, na tem področju. Eh, torej, potrebujemo vašo podporo, še prav posebej, ko gre za uporabo investicijskih in strukturnih skladov Evropske unije. Tu obstaja načelo vključujočega pogojevanja. Pričenjamo z novim proračunskim obdobjem 2014-2020 in ugotavljamo, da eh, so države članice to dimenzijo že vključile v svoje programe. Mislim, da se zadeve sedaj veliko bolj konkretno izvajo. Tukaj govorim o eh, socialnem eh, skladu Evropske unije. In vem, da tudi GD regijo to zelo skrbno nadzoruje. Potrebujemo tako storitve, kakor tudi eh, struktura. In zapisala sem si vse eh, pripombe in predloge, ki so bili podani, eh, poleg tega sem si zapisala tudi možne predloge sprememb. Eh, upravičena pripomba eh, je letela na ratifikacijo eh, protokola, poteka še notranja razprava zaradi vseh pravnih vidikov, ki se tukaj pojavljajo. Ne moremo vam dati konkretnih informacij, ampak razprava precej intenzivno poteka. Naj si ogledam še druge točke. Samo dve sekundi, prosim. Mislim, da sem spregovorila o vseh eh, temah, ki ste jih naslovili. Deinstitucionalizacija, to je točka, eh, ki je eh, zelo pomembna in prepričana sem, da bo poročevalka to izpostavila, kajti to je pomembna tema tudi za odbor za zaposlovanje, ker je poročevalka Helga Stevenson. Eh, se upravičujem, da sem bila nekoliko zmedena, ampak ravno kar sem prišla iz zasedanja sveta, še enkrat se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala lepa in uh, eh, upravičujem se za izgovorjavo uh, vašega prijimka. Gospod Van Nistelrooy, želite besedo? Če dovolite, samo uh, še en komentar. Nekoliko sem bil zadržan, kajti nizozemska še ni ratificirala te konvencije o tem sedaj eh, razpravljamo. In mogoče bi bilo prav, eh, da eh, nekaj časa posvetimo formulaciji točke 6 v naši resoluciji. V tej je zapisano, da bi morali sredstva sredstva uporabljati za podporo eh, storitvam in eh, institucionalizaciji. Mislim, da eh, to drži, vendar pa bi morali natočneje zapisati, katera sredstva naj bi uporabljali za deinstitucionalizacijo, se bo pravljam. Ali gre tukaj za socialne sklade predvsem in te točke spadajo v pristojnost držav članic. Mogoče bi si lahko to ogledali in to nekoliko natančneje zapisali, tako da ne bodo pričakovanja prevelika. Kaj ti deinstitucionalizacija je problem povsod v Evropi? kjer so ponujene storitve invalidom strani velikih inštitucij in jih je potrebno decentralizirati. In to, ta politika se deloma financira z eh, sredstvi iz naših skladov. Mogoče bi si lahko to ogledali. Ja, prepričana sem, da boste lahko podali predloge sprememb na to besedilo do 22. februarja, kot sem povedala na začetku. 22. februar je torej rok, eh, gospa Krel, beseda je vaša. Najlepša hvala. Eh, rada bi se zahvalila za intenzivno sodelovanje. Posredovala bom vaše pripombe, gospe Het. In z členom 1 in z navedbo eh, členov 7 in 967, mislim, da je natančno eh, določeno področje uporabe. Seveda gre tukaj za socialno politiko držav članic in eh, države članice bodo seveda morali dati veliko večji prispevek k sodelovanju z invalidi seveda mi bomo izkoristili zgolj možnosti, ki jih imamo v okviru strukturnih skladov, ampak seveda lahko uh, eh, uložite predloge sprememb in doporočilo še izboljšate. Hvala lepa. Uh... Najlepša hvala. Zatem je razprava o tej točki zaključenje, sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu in sicer gre za eh, delegirano uredbo komisije o uh, dopolnitvi uredbe številka 1303 skozi 2013. Gre za pogoje in postopke za določanje ali naj bi neizterljive zneske eh, države članice vrnile in sicer v skladu z eh, ustreznim členom pogodbe. 29. januarja uh, smo to prejeli in potem vam je generalni sekretarjat to posredoval 1. februarja. Naj vas eh, spomnim na postopek. Evropski parlament lahko nasprotuje eh, delegiranim aktom v dveh mesecih. Če to želi, pa mora sprejeti osnutek resolucije, ki ga mora vložiti odbor in navesti razloge za ugovor gre za uh, pravilo 105. Odbor lahko prosi tudi za podaljšanje dvomesečnega obdobja. Če pa odbor uh, ne stori ničesar, velja delegirani akt za sprejet. Dirk Peters iz GT Regio bo uh, eh, nakratko razložil, obseg tega delegiranega akta uh, in pa namen. In potem bomo sprejeli uh, končno odločitev, gospod Peter, z beseda je vaša. Ja, yeah, <clears throat> ja, najlepša hvala. Cilj tega delegiranega akta je ali naj bi, ugotoviti, ali naj bi neizterljive zneske eh, povrnile države članice ali naj se financirajo iz eh, proračuna Evropske unije. O tem smo se večkrat pogovarjali z izvedenci iz držav članic. In države članice so v prvi vrsti pristojne eh, za nepravilnosti in od prejemnikov sredstev bi morale dobiti eh, oziroma izterjati sredstva, ki so bila neupravičeno izplačana. Če eh, je ta postopek neuspešen, eh, pa eh, te napake krije evropski proračun, razen eh, če. Eh, gre uh, za uh, rezultat neustreznih postopkov če Evropska komisija ne sprejme odločitve v ustreznem roku, potem eh, ta sredstva eh, poplačamo iz eh, evropskega proračuna. V delegiranem aktu so zapisani tudi kriteriji, kriteriji za oceno delovanja držav članic ali gre za ugotavljanje, ali so države članice delovale ustrezno ali ne. Če so države članice delovale ustrezno eh, potem eh, Evropska komisija eh, sprejme odločitev, kdo naj poravna ta sredstva. Če je znesek nižji od 250 evrov, potem se lahko država članica odloči tudi, da ne bo izterjala tega zneska če gre za program sodelovanja, se lahko države članice ravno tako odločijo, da ne bodo izterjali dolgo. Najlepša hvala. Thank you. Thank you much, Najlepša hvala, dragi kolegi. Želite kaj dodati? Kako naj ravnamo, gospod Van Nistelrooy? Um, uh, uh, ja, mislim, da bi bilo pomembno, da to, o tem razpravljamo na seji koordinatorjev. Razpravljati moramo uh, z predstavniki odbora o ozadju vsega tega in potem uh, lahko odločimo. Sestali se bomo čez nekaj minut. Še kaj? Ne. Potem. imamo različne možnosti, ampak kot predsednica tega odbora predlagam, da ne prosimo za podaljšanje roka, dvomesečnega roka, se s tem strinjamo. In eh, rok je lahko torek 23. februar do 12. ure za vse člane sekretarjatu lahko pošljite osnutek resolucije, ki ugovarja temu delegiranemu aktu. Se s tem strinjate? Da. Koliko razumem ja. Torej, je to naša odločitev glede tega delegiranega akta. Ne bomo prosili za podaljšanje roka in rok za uh, uložitev ugovora je 23. februar. Tako, S tem zaključujem sejo odbora za javnost in vabim vse tiste, ki ne boste sodelovali pri seji koordinatorjev, da eh, sejno sabo hitro zapustite, potem pa bo sledila seja koordinatorjev. Najlepša hvala.